Dober večer, dober večer Evropa, sem Monika Mačoni. Moje ime pa je Conor McNally, pozdravljeni na prvem Eurovizijskem soočenju. Najlepša hvala vsem. Danes bodo kandidati za predsednika Evropske komisije prvič v živo povedali 400 milijonom voljivcev v več kot 30 državah, zakaj naj bi ravno oni zasedli vodilni položaj v Evropi. Zakaj? Zato, ker bodo vaši glasovi pomagali odločiti, kateri izmed teh petih kandidatov bo postal prihodnji predsednik Evropske komisije. Javljamo se v živo iz Evropskega parlamenta v Bruslju. Danes boste vi odigrali ključno vlogo v tem soočanju. Tvitajte vprašanje, ki so za vas pomembna, pri tem pa uporabite oznako Lojtra Tell Europe. Preden začnemo, nekaj pravil. Kandidati bodo imeli le eno minuto za odgovor na vsako vprašanje. Tekom razprave bodo imeli tri priložnosti za repliko in sicer jim bo zato na voljo 30 sekund. Kandidate smo prosili, da govorijo angliško, da bi olajšali tolmačenje v 24 drugih jezikov in trije so to sprejeli. Vrstni red kandidatov smo določili naključno z žrebom. Preden začnemo z današnjo razpravo, pa naj predam besedo uradnemu predsedniku Evropskega parlamenta. Torej- Najlepša hvala, gospe in gospodje. Danes je nenadoma umrl naš kolega Jean-Luc Dehane, bil je član Evropskega parlamenta in tudi um, dolgoletni premije Belgije. Njegov naslednik Guy Verhofstadt je danes uh, z nami in prosim ga, da ga uh, v nekaj trenutkih uh, počasti. To je bil odličen član Evropskega parlamenta in Guy je njegov naslednik. Uh, Kolegi in kolegice, gospe in gospodje, rad bi se poklonil Jean-Lucu Deaneju. Jean-Claude Juncker in jaz sam smo bila njegova kolega v Evropskem svetu. Bil je velik evropejec, velik državnik, bil tudi podpredsednik konvencije skupaj z gospodom Destangom gospo Damatu in tako se je rodil tudi, eh, rodila tudi Lizbonska pogodba. Bil je človek, ki je vedno uporabljal resnico. Vedno je govoril tudi o stvarih, ki niso bile najbolj priljubljene. Vedno je bil pogumen. Moja prošnja je, da današnjo razpravo, današnjo, današnje soočanje posvečimo prav njemu. Thank you, Mr. Verhofstadt. Najlepša hvala, gospod Verhofstadt. Spet bomo začeli z vami, kajti vi boste prvi dobili besedo. Minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospe in gospodje. To so ključne volitve. Vedno, ko imamo volitve, politiki to pravijo, da so ključnega pomena. Ampak tokrat je to res, kajti mi smo na razpotju v Evropski uniji, na naši celini smo na razpotju in moramo se odločiti, pomembno odločitev moramo sprejeti, ali bomo šli nazaj proti nacionalnim državam, kot predlagajo nekateri kandidati, ali pa se usmerimo naprej v prihodnost, eh, v bolj usmerjeno integrirano Evropo. Mislim, da je izbira jasna. Če želimo reševati probleme, kot so podnebne spremembe, brezposelnost, Eh, slabi finančni proizvodi, ki prihajajo z druge strani Atlantika. Za vse to potrebujemo evropsko sodelovanje, potrebujemo Evropsko unijo, ki bo močna, močnejša in ki bo branila svoj model proti Kitajski, Združenim državam, Indiji. Eh, Evropska unija ima priložnost, da eh, nazaj pridobi suverenost za naše državljane in naše narode. Hvala. Najlepša hvala. We go to the other side of the row and I... Sedaj pa gremo na drugo stran in besedo dajem Aleksisu Ciprasu. Sem Aleksis Cipras in prihajam iz Grčije, iz države, ki je bila grišni kozel za vrčevalno politiko. In takšne usode ne želim nobeni drugi državi na evropskem kontinentu. Bili smo preizkusni zajček in zato bi rad vse tiste vprašal, tiste, ki imajo trenutno moč v rokah, ali je Grčija res zgodba o uspehu ali pa je to pravzaprav tragedija v središču Evrope. Nagovoriti moramo vse državljane Evrope, pa naj živijo na severu ali na jugu Evrope. Mi želimo ponovno demokracijo v Evropi, želimo izkoreniniti eh, varčevalno politiko, ki predstavlja pravo katastrofo. Želimo kohezijo v Evropi. Najlepša hvala, gospod Cipras. Sedaj pa dobi besedo Jean-Claude Juncker. Vaša ivodna izjava, izvolite. Rad bi, da postanemo bolj solidarni, da naredimo konec razlika med jugom in severom, da poskrbimo za konsolidacijo naših javnih financ, da se osredotočimo na rast in delovna mesta. Ne moremo porabiti več denarja, kot ga imamo. Dolg moramo zamenjati z dobrimi idejami, razviti digitalni trg. Pogovarjati se moramo o prostotrgovinskem sporozumu ZDA. Obenem pa moramo spoštovati naše standarde, naše norme poskrbeti moramo za skupni energetski trg, tako da ne bomo tako odvisni od Rusije. Govoriti moramo o najpomembnejših temah tukaj v Evropi. Pri tistih, ki niso tako pomembne, pa moramo biti tiši. Martin Schulz, your... čas je za vašo uvodno izjavo. Najlepša hvala živimo v Evropi, v kateri davkoplačevalci plačujejo za poteze špekulatorjev. Ti ustvarjajo milijardne izgube, ki jih potem plačujejo davkoplačevalci. Šest milijonov mladih je brezposelnih v Evropi in plačujejo ceno za napake, ki so jih zagrešili drugi. Želim Evropo, ki bo pravična ki bo na prvo mesto postavila pravice državljanov. Sam želim tudi enakost spolov v Evropski komisiji in moja komisija se bo borila proti utaji davkov, proti izogibanju plačila davkov in eh, podprli bomo mlado, mlado generacijo. Prosim za vašo podporo. Najlepša hvala. Ska Keller, z vami pa zaključujemo prvi krok uvodnih izjav. Danes želim tem občinstvu tukaj uh, in pa vsem, ki gledate po televiziji, povedati, da imate od 22. do 25. maja vi možnost, da se odločite. Odločili se boste o prihodnji usmeritvi Evrope. Mi zeleni ponujamo alternativno Evropo. Sama se borim za Evropo, ki je mar za ljudi bolj kot za banke. Želim Evropo, kjer bomo živeli evropske sanje, eh, kjer bomo skrbeli za vse, ne bomo pustili, da kdo stane zadaj. Želimo socialno Evropo, solidarno Evropo in pa Evropo, ki bo na čelu pri boju proti podnebnim spremembam. To bo odločalo tudi o naši prihodnosti. Sama eh, ponujam Evropo solidarnosti, demokracije in ljudi, zato se borim in. Vi se boste med 22. in 25. majem odločali o tem. Upam, da boste z nami, da nas boste podprli na volitvah in pa tudi na ulicah, ko se borimo za novo Evropo. Hvala. Najlepša hvala. In tukaj je že Conor. Mislim, da nam boš razložil, kako nas lahko spremljajo državljani Evrope. Seveda, Monika. Na zaslonu lahko vidite naše socialno-medijsko središče, kjer naši eurovizijski uredniki koordinirajo mednarodno skupino strokovnjakov iz RTV hiš iz celotne Evrope. Ti sedaj aktivno sodelujejo z uporabniki socialnih medijev na spletu. Z nami so kolegi iz Avstrije, Francije, Finske, Italije, Španije in Združenega kraljestva. Številni Z nami sodelujejo tudi na spletu, med drugim kolegi iz Češke, Nemčije, Irske, Slovenije ter številnih drugih držav. Z nami niso zgolj državljani in državljanke Evropske unije iz vseh koncev in krajev Evropske unije. Obenem spremljamo in poslušamo tudi vas. Že zdaj je veliko aktivnosti na spletu. Danes govorimo o evropskem gospodarstvu in to je zelo pomembna tema. Monika. In ravno zato bomo v prvem krogu začeli z temo gospodarstva. Prva bo na vrsti Ska Keller. Več kot pet milijonov mladih je brezposelnih. Kako bi jim vi eh, kot predsednica komisije vrnili prihodnost? Mislim, da je brezposelnost mladih ena izmed najpomembnejših tem in sama bi jo tako tudi obravnavala. Ne moremo imeti Evropske unije, ker izgubljamo celotno generacijo ljudi, ker ljudje izgubljajo zaupanje, vizijo, upanje v boljše življenje in prihodnost. Brezposelnost mladih moramo razrešiti. Kako? Mislim, da lahko ustvarimo eh, prava delovna mesta, ki bodo trajala zgolj, če ustvarimo zeleno gospodarstvo, trajnostno gospodarstvo. Na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, pa tudi na področju izobraževanja in zdravja je namreč veliko delovnih mest, ki bodo z nami ostala 20 in 50 let. In to so delovna mesta, ki ustvarjajo dobrobit za ljudi. To so kakovostna delovna mesta. To je izjemno pomembno. Mladi niso tisti, ki so povzročili to krizo. Več besede jim moramo dati, tako da bodo preprečili prihodnje krize. Aleksis. Cipras, kako pa bi vi naslovili to vprašanje? Hvala. Če bomo nadaljevali s to katastrofalno politiko varčevanja, ne bomo nikoli eh, rešili problema brezposelnosti. Ne smemo se slepiti. Eh, brezposelnost je strukturne narave. Evropska unija je našla likvidnost, da je dokapitalizirala banke. Nismo pa našli denarja, da bi ljudem in mladim zagotovili delovna mesta. Zato moramo nadaljevati z radodarnimi rešitvami Evropske unije. Potrebujemo novo pogodbo, nov dogovor glede zaposlovanja eh, in to bo omogočilo zaposlovanje in rast katastrofalna politika vrčevanja ni noben način uh, reševanja velikega problema brezposelnosti v Evropi. Eh, tudi marginalizacija je s tem povezana, še posebej pa brezposelnost med mladimi, ki je dosegla že res velikanske razsežnosti. So, Martin Šulc, več kot pet milijonov, kako bi vi rešili to? Več kot šest milijonov mladih, morda najbolje izobražena generacija na našem kontinentu, je brezposelna. In v tistih državah, kjer je brezposelnost eh, najvišja, imamo težave z majhnimi in srednje velikimi podjetji, ki ne dobijo ustreznih eh, posojil. Banke ne ulagajo v uh, realno gospodarstvo, ampak se raje ukvarjajo z špekulacijami. Mislim, da bi se morali osredotočiti na majhna in srednje velika podjetja. Potrebno je povezati sredstva Evropske unije z sredstvi Evropske investicijske banke. Ta sredstva je potrebno nameniti majhnim in srednje velikim podjetjem. In eh, tistim, eh, ki zagotavljajo delovna mesta mladim, bi morali zagotoviti ugodnejše obrestne mere. Na ta način bi podprli majhna in srednja velika podjetja, hkrati pa bi se konkretno borili tudi brezposelnosti med mladimi. Proti brezposelnosti med mladimi. Hvala lepa, Jean-Claude Juncker. Zaposlovanje je povezano z rastjo in rasti ne moremo doseči brez zdravih javnih financ. Poskrbeti moramo za sanacijo naših javnih financ in ravnati z njimi eh, odgovorno. Če nimamo denarja, moramo imeti dobre zamisli. In Evropski digitalni trg nam lahko omogoči 3 eh, milijone delovnih mest. Zagotovimo lahko stabilna delovna mesta, ki bodo ostala. Tako bo lažje zagotoviti tudi mobilnost mladih, ki že sedaj lahko upravljajo študij v različnih državah članicah, lahko potujejo in to je pomembno. Tako, sedaj pa smo pri vas, Gifer Hofstadt. Kako pa vi gledate na to? To, kar sem slišal, so samo stari recepti, ki niso delovali v zadnjih petih letih v Evropi. Uh, Zato mislim, da bi namesto konzervativnih ali socialističnih eh, receptov potrebovali nov pristop. Nov pristop, po mojem mnenju, pa je, da se vrnemo eh, k ideji eh, Žana Delorja, ehm, ko je začel z notranjim trgom. On je bil inteligenten. Ali lahko porabim tudi sekunde, ki mi jih je vzel gospod Šulc. To, kar mi želimo, je. Torej, potrebujemo nov način integracije v Evropski uniji, ampak na ključnih trgih, na kapitalnem trgu, trgu bank, digitalnem trgu, eh, trgu telekomunikacij, energetskem trgu, to moramo uporabiti, eh, narediti moramo skok naprej pri integraciji, da bomo napredovali. To smo naredili že v 80-ih letih in uspeli in eh, e, enako uspeh lahko dosežemo ponovno. Dobro, najlepša hvala. Kar zadeva recepte za rešitev. Vlade v Evropi pogosto trdijo, da vrčevalni ukrepi delujejo, ampak brezposelnost je zelo visoka. Ali je to torej pravzaprav zdravilo, ki po ničasi uničuje bolnika? Bi kaj storili drugače? Skakeler. ISIS da vrčevanje nas zgolj eh, vrača v to krizo. 26-27 milijonov ljudi je brez delovnih mest. Izgubili smo ogromno delovnih mest, ki smo jih v preteklosti imeli, 60 odstotkov. Vrčevanje torej ne deluje, zgolj slabša situacijo. In to zadevo moramo premostiti. Vlagati moramo v gospodarstvo, v zeleno gospodarstvo. Potrebujemo trajnostna delovna mesta, ki bodo z nami ostala nekaj desetletij, ki bodo omogočala kakovostno življenje ljudem, našim državljanom. In to lahko naredimo zgolj, če vlagamo v obnoljive vire energije, energetsko učinkovitost, v zdravje in izobraževanje. Nažalost smo v na zadnjem večletnem finančnem okviru izgubili to priložnost. Zeleni smo predlagali več zelenih, Eh, naložb, ampak konzervativci ter eh, socialisti nas niso podprli. To bi bila prava pot naprej. Ulaganje je ključna beseda, ne pa vrčevanje. Kakšna pa je vaša vizija, Aleksis Cipras? Ja, Najprej bi rad uh, povedal nekaj v zvezi z idejami GIA. Uh, to so stare ideje in te so nas privedle do trenutne krize. Uh, Te ideje so povzročile probleme leta 2008 in 2009. Zaradi teh idej je počel mehurček v ZDA in eh, tudi upravljanje krize ni bilo dobro. Zato smo končali v Evropi eh, tolikšnih nevarnosti. Zato potrebujemo več kohezije, ustvarjanje delovnih mest. Eh, moramo prekiniti zvrčevalno politiko in s to paranojo dolga evropsko dimenzijo potrebujemo in narediti moramo nekaj v zvezi s tem. Pomisliti moramo, kaj se je zgodilo z Nemčijo leta 1953, ko so jim odpisali velik del njihovega dolga. Pomisliti moramo na to, kaj se je zgodilo potem. Izhajati moramo iz eh, tega leta, kajti sicer bomo spet v depresiji in recesiji. Sedaj pa je na vrsti Martin Schulz jaz bi stvari zagotovo storil drugače. Povezati je potrebno vačevalno politiko na eni strani, ki je ključnega pomena, z vlaganji v rast. Mi pa smo le znižali sredstva v državnih proračunih in rečeno je bilo, da se bodo z zaupanjem vlagateljev povrnila tudi ta sredstva. Seveda pa se to ni zgodilo. Boriti se moramo proti utaji davkov. Namreč eh, eno milijardo evrov letno izgubijo države zaradi utaje davkov, zaradi izogibanja plačilu davkov. Torej, ogledati se je potrebno obe dimenziji, potrebno je vlagati v digitalno tehnologijo, potrebno je vlagati v eh, omrežja eh, za dobavo energije. Zadnjo sekundo pa vračam gospodu Ferhofštatu. Dobro, odlično. Jean-Claude Juncker, bi pred petimi leti storili isto? To je lahko in težko vprašanje. Vsi govorijo, kot da bi šele danes uh, odkrili te težave. Vsi, uh, socialdemokrati, liberalci, zeleni. Sam uh, menim, da so naložbe potrebne. Zakaj ne vlagamo dovolj? Zato, ker naš proračun tega ne dovoljuje. Zakaj ne? Ker imamo preveč dolgov in težko je s takšnimi dolgovi ulagati. Potrebna pa so vseeno ulaganja usmerjena v prihodnost. Želimo si ulagan, eh, rasti, zaposlovanja, ampak pri tem se moramo osredotočiti na fiskalno politiko. Libero. Najlepša hvala. Guy Verhofstadt. Želim se odzvati na to, eh, da so nekateri rekli, da ne potrebujemo fiskalne discipline. To potrebujemo. Eh, brez tega ne moremo imeti rasti na srednji in dolgi rok in to se je pokazalo povsod po svetu. Poleg tega pa potrebujemo še nekaj in na to smo v zadnjih petih letih pozabili. Potrebujemo novo strategijo za rast. Rast eh, to pomeni, da se ne zadolžujemo še naprej, če eh, ima večina držav več kot 100 odstotni dolg, potem njihovi proračuni ne bodo ustvarjali nove rasti. To potrebujemo. Eh, in to moramo storiti na pametnejši način. 500 eh, milijonov prebivalcev imamo v Evropski uniji. To je ogromen trg. Eh, poglejmo si digitalni trg, o tem smo že razpravljali. V Ameriki imamo Apple. Ta, ko začne z novim proizvodom, gre k štirim operaterjem in ti potem začnejo distribuirati ta proizvod. Mi pa imamo 28 različnih držav in 100 operaterjev in to je razlog, zakaj imajo američani Google, Facebook, Twitter in, in še uh, druge uh, proizvode, mi pa nič. Ja. Vaš čas se je iztekel tudi s petimi sekundami, ki vam jih je podaril gospod Šulc. Ska Keller je prosila za besedo. Uporabljam svojega prvega jokerja, svoj prvi modri karton. Govorili ste o tem, da je dolg tista glavna težava. Ampak poglejmo si Španijo. Španija je imela presežek v proračunu pred bančno krizo. Dolg bank je bil tisti, ki so ga morali na svoje ramena, na svoje pleča prevzeti davkoplačevalci. Državni proračun. Poskrbeti moramo, da se bodo banke reševale same, ne pa da bodo države in davkoplačevalci reševali banke. To je bila težava v tej krizi. Želite tudi vi uporabiti svojo možnost replike? But... Uh, strinjam se s Kokeler, ampak nekaj smo pozabili v Evropski uniji. Ustvarili smo bančno unijo in prvič v bančni uniji bodo banke prispevale v sklad, da se banke potem iz tega sklada dokapitalizirajo. Uh, in tega ne bodo več počeli davkoplačevalci. Gospod Barnier je tudi tukaj v dvorani. Uh, Eh, odlično je to, kar ste naredili pri uh, upravljanju financ. Zdaj niso več davkoplačevalci tisti, ki bodo reševali banke. Hvala. Vaš čas se je stekel. Najlepša hvala, to je bila zelo dobra izmenjava mnen. In naj vam povem, da se nahajamo že sredi naslednjega vprašanja. Ostali bomo pri tej temi kajti v socialnih medijih se o tem veliko govori. Ampak preden preidemo na eh, naslednjo vprašanje. Aleksis? Ne? Uh, so. I mean... Ste mi že postavili vprašanje? Ne. Ali se želite odzvati na isto vprašanje? Ne. Potem prehajamo k naslednjemu vprašanju in potem se bomo odločili, kaj storiti. Ta έχει πολύ. Tudi sam bi rad uporabil svojega jokerja, eh, kajti o tej temi lahko še veliko povem. Naj vam povem sledeče. Veliko spremljamo socialne medije v zadnjih dneh in eh, banke eh, in pa davki so v središču pozornosti. Ali bi banke bolje nadzorovali Ska Keller. Popolnoma se strinjam. Banke moramo nadzirati in to jasneje. Govorili smo o bančni uniji. Banke morajo imeti več denarja za to, da zagotovijo svoje delovanje in to je velik uspeh. Potrebujemo takšne finančne uredbe, ki ločijo eh, investicijske banke od navadnih bank, ki jih uporabljajo davkoplačevalci ne smemo dovoliti sistema, v katerem lahko eh, naš ded izgubi svoje prihranke v banki. Govorili ste o eni milijardi, ki eh, jo izgubimo vsako leto zaradi davčnih utaj in podobnega delovanja. To ni ena milijarda, to je en biljon. Zmanjševati moramo nagrade, ki jih dobivajo bankiri in to smo predlagali mi zeleni in uspeli smo. Aleksis Cipras, kaj pa vi menite o bankah? Najlepša hvala. Gifer Hofstad eh, je predtem podprl programe bailout v Evropi. Eh, dolg eh, se je nakupičil na ramenih davkoplačevalcev in številne dolgove bodo plačevali še naslednje generacije, naši otroci in njihovi otroci. Zdaj pa iščemo rešitve, ki bodo to eh, breme prenesle na ljudi, ki so imeli prihranke v bankah. In to je ista katastrofalna logika tukaj v Evropski uniji. Zanima me, ali gospod Juncker in gospod Šulc podpirata to logiko. Mi mislimo drugače, mislimo, da moramo imeti nek celovit pristop eh, k problemu dolga, tako da banke lahko postavimo na nek zdrav temelj. To bo pomenilo, da bodo banke lahko eh, odpisale svoj rdeči dolg, eh, kot se ta imenuje. Sicer pa bomo dolg kopičili še naprej. Thank you, Tako, Martin Šulc, pri bankah smo. Bančna unija je prvi korak. Prekiniti moramo ta začarani krok eh, bančnega dolga in pa državnega dolga. Nekatere izmed držav članic Evropske unije eh, so imele precej stabilno situacijo na področju državnega dolga, dokler ni prišlo do bančne krize. Videli smo, kaj se je zgodilo na Irskem ali pa v Španiji. Zaradi tega moramo poskrbeti za nadzor nad bankami in bančna unija je le prvi korak. Potrebno je poskrbeti za več nadzora, hkrati pa morajo banke prevzeti tveganje. V preteklosti je bila namreč situacija sledeča. Banke so sprejemale tveganje, davkoplačevalci pa so plačevali za njihove napake. Banke moramo torej prisiliti, da sprejmejo odgovornost za katastrofo, ki so jo povzročile v Evropi. In to je naslednji korak, ki ga morata narediti Evropski parlament in Evropska komisija. In napaka je bila, da komisar Barnier ni poskrbel za to, da bi imeli zadosten nadzor. In to se v moji komisiji ne bi zgodilo. Jean-Claude Juncker. Ja. Moi, moi, moi, je, moi, je, moi, je voudrais que nous. No, nočem zapravljati eh, časa za takšne razprave. Mišel Barnier je opravil dobro delo v bančnem sektorju, smo naredili veliko bančne, eh, banke so sedaj odgovorne. Zaščitili smo ljudi, ki imajo svoje prihranke na bankah. Zaščitili smo tudi dostop do posojil. V nasprotnem primeru bi padel celotni bančni sistem, celotno gospodarstvo. To ni zgolj varčevalna politika. To ni res. Na začetku krize leta 2008-2009 eh, smo 370 milijard evrov porabili za to, da bi zaščitili naše gospodarstvo v skladu s Kensom. šlo je za drugačno krizo kot tisto v 30 letih. Vaš čas se je iztekel. Hvala lepa, Gifer Hofstadt. Hvala. Mislim, da so banke dober primer, zakaj potrebujemo več Evrope. To smo naredili, ampak moramo iti še naprej. Uh, moramo razločevati med eh, investicijskimi bankami in pa bankami za prihranke, za varčevanje. Uh, mislim, da so investicijske uh, Eh, banke bolj ranljive in morajo zato eh, več plačati za tveganje. Gospod Cipras, eh, pri Španiji, na portugalskem in v Grči ni šlo samo za banke, šlo je za slabe odločitve v vaši državi, naprimer ne demokracije in pasoka. V vaši državi so ostale samo javne Banke in te so financirale in še vedno financirajo politične stranke. In še nekaj, eh, tudi vašo stranko eh, financirajo banke, tudi vi ste vzeli posojilo v taki javni banki. Najlepša hvala, najlepša hvala, gospod Verhofstadt. Gospod Cipras, ali boste uporabili svojo priložnost replike? Hvala, Hvala, zelo na kratko se bom odzval. Back, but... Ja, vaše sekunde boste dobili nazaj. Uh, javne in zasebne banke. Strinjam se z vami, imamo javne uh, banke. Imeli smo stranke, predvsem dve uh, največji stranki v. Evropi, torej eh, stranka gospoda Šulca in gospoda Junkerja. Eh, ti dve stranke so tudi povezani s tem. Če si ogledamo krizo v Grčiji, moramo to pogledati po obdobjih. In videli bomo, da so pacijenti zaradi zdravila postali še bolj bolni. Bančna kriza na Irskem je bila drugačna, ampak tukaj imamo vprašanje za vse nas, ali je bila eh, celotna diagnoza pravilna ali ne. Answer. Vaš čas se je iztekal. Ali boste uporabili uh, svojo možnost replike, gospod Juncker? Glede na to, da govorimo o Grčiji, sem želel dodati naslednje. Leta in leta, noč in dan in pogosto po noči sem delal za to, da Grčija ne bi izstopl, izstopila iz evroobmočja. Vse sem naredil za to. Vse sem naredil za to, da bi lahko Grčija ostala članica evroobmočja da kapitalski trgi ne bi več špekulirali glede Grčije. Marsikakšno kritiko lahko sprejmem, ampak te kritike ne morem sprejeti. Nismo uh, bili, bili smo solidarni z Grčijo, naredili smo vse, da bi Grčija ostala z nami. Najlepša hvala. Občinstvo bi prosila, da nam ne jemlje preveč časa. Številni evropejci so razočarani, torej uporabite naslednjo minuto, da razložite tistim, zakaj naj države ne bi zapustile Evropske unije. Zakaj je vredno ostati v Evropski uniji? Skakele. E Jaz bi eh, tistim, ki ne želijo ostati v Evropi, dejala, da nam morajo najprej prisluhniti zelo morajo zaupati Evropski uniji. Evropsko unijo morajo prositi, da poskrbi za njihove socialne pravice, da poskrbi za pravice otrok. In ravno to je tisto, kar moramo storiti. Nezaupanje v evropske inštitucije je velik problem. Vendar pa obstaja še veliko zaupanja v evropski sen, v sodelovanje, v dosego ciljev z skupnimi močmi in zato si moramo prizadevati. Zato pa potrebujemo več Evrope, potrebujemo prave politike. Le na ta način bomo lahko zagotovili boljše življenje v Evropi in to je sporočilo, ki ga želim posredovati vsem državljanom. Torej, uporabite to Evropo in iz nje naredite boljšo Evropo. Aleksis Cipras.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 te stranke napovedujejo vedno ista zdravila in to je razlog, eh, zakaj je toliko skepticizma. Ljudje so kritični do Evropske unije, mi pa jim moramo ponuditi alternativo. Alternativa eh, pa ni v varčevanju. Spremeniti moramo naravo Evropske unije. Evropa bo privlačna za mlade, privlačna za eh, delovne ljudi samo če to ne bo povezano samo s trpljenjem, bolečino in žrtvami, ljudem moramo zagotoviti vizijo in uh, drugačne politike od varčevalnih politik. Hvala. Gospod Šulc, zakaj je sedaj ni pravi trenutek, da bi zapustili Evropsko unijo? Ne vem, ali so državljani, ki spremljajo našo razpravo, prepričani, da potrebujemo več Evropo. Evrope čakajo na drugačno Evropo, na Evropo, ki bo na prvo mesto postavila njihove interese, njihove želje in ne želje evropskih inštitucij. Tukaj v inštitucijah tudi eh, danes zvečer razpravljamo o milijardah, milijonih, o 300 milijonih, razpravljamo o tem, kdo je odgovoren za napake v eh, preteklosti. Številni državljani eh, pa eh, živijo z 2000 evri eh, ali pa z 200 evri na mesec in zaradi tega menijo, da tisti, ki razpravljajo o milijardah in milijonih, ne razmišljajo o interesih njihovih otrok. Torej mislim, da je potrebno vrniti zaupanje v Evropo in sicer na ta način, da se borimo proti revščini, da zagotovimo prihodnost za otroke teh državljanov. Na ta način jim bomo vrnili Evropo. Jean-Claude Juncker. Res je, da preveč govorimo o milijardah. Res je tudi, da porabimo preveč milijard, ki jih nimamo. Ostati moramo resni. Če sklenemo prostotrgovinski sporazum ZDA, bo vsak državljan dobil eh, več kot 500 evrov. Sam sem za dobro življenje povsod. Želim, da tisti, ki delajo, lahko živijo od tega svojega dela. Prizadevam si za minimalno plačo, minimalno zajamčeno plačo. V nasprotnem primeru se bomo znašli v velikih težavah. Guy Verhofstadt. Uh, Mislim, da moramo povedati resnico, še posebej na jugu Evrope, kjer uh, se številni želijo znebiti Evrope. Moramo povedati, da bo to katastrofa za vsa gospodarstva v Evropi, na severu in na jugu, če se vrnemo na nacionalne valute. Poleg tega se moramo vprašati, kdo bo Eh, plačal račun, če se bomo vrnili na lire, na drahme, na pezete v Španiji. Kdo bo plačal za to? Spet bomo imeli konkurenčno devalvacijo. Se spomnite Italije. Eh, vsakih nekaj let je naredila devalvacijo zato, da je bila konkurenčna s svojim gospodarstvom. In kdo bo nosil to breme? Običajni državljani, kajti oni bodo izgubili eh, svojo kupno moč, pa tudi eh, upokojenci bodo na ta način izgubili del svojih prihrankov. Torej, ljudem, običajnim državljanom moramo povedati, da če bi se vrnili na nacionalne valute, bi bilo to v nasprotju z njihovimi interesi in to ni rešitev. Ska Keller je prosila za repliko. Prisluhnimo ji. Uporabila bom svojo drugo možnost za repliko, zato da odgovorim gospodu Junkerju. Omenili ste prostotrgovinski sporazum ZDA. In mislim, da je to ravno ena od tistih zadev, ki kaže, zakaj ljudje ne zaupajo več Evropski uniji. Komisija se za zaprtimi vrati pogaja o skrivnostnih sporazumih. Ljudje mirno demonstrirajo proti to vrstnemu sporazumu, To so počeli danes v Bruslju in kaj se zgodi? Aretirali so jih. Sam nočem, sama nočem takšnih sporazumov. Vsi morajo vedeti, zakaj gre. In to vrstni sporazumi vodijo v pomankanje zaupanja v Evropsko unijo. Najlepša hvala. Bi zaenkrat s tem zaključili, kaj je Tikonor spet z nami. Kakšno je torej stanje v socialnih medijih? No, Monika, naša ekipa za socialne medije je zelo dejavna. Vsako minuto dobimo več kot tisoč tweetov. Poglejmo si pregled teh tweetov. Približno 700 en tweet na minuto, vse skupaj 58 tisoč tweetov danes. Poglejmo si besedni oblak. S tem bomo lažje vizualizirali to razpravo. Gre za ključne besede, ki jih uporabljate. Uporabite uh, eh, Lojtra, Tell Europe in druge oznake. In te oznake sedaj vidite na zaslonu. Govorite o uh, eh, soočanju, govorite o sporazumu in podobno. Vsi kandidati so obljubili, da bodo poskrbeli za rast. Ali bo ta rast trajnostna, bodo vladale korporacije? Kako boste ukrepili evropsko varnost? To so vprašanja, ki se pojavljajo. Še ena tema se ponavlja. In to so odnosi z drugimi državami, z drugimi regijami in tretjimi državami. Tvitajte še naprej in uporabite Lojtra 2.0 tell Europe. No, nadaljujmo z besedami, ki smo jih videli. V zadnjih dneh smo bili priča nasilju v Ukrajini in eh, Rusija trdi, da je država na pragu državljanske vojne. Kje je Evropska unija? Güferhofstadt. Včeraj sem eh, prejel pismo Garja Kasparova, eh, znamenitega igralca Šaha, Eh, pisal je pismo nam vsem in uh, sicer pravi uh, vsem voditeljem Evropske unije, vsem uh, kandidatom za predsednika komisije, um, torej kaj bo z Evropsko unijo, če uh, Ukrajina ne bo varna. Putin in drugi diktatori bodo dokazali, da se agresija nagradi in uh, Eh, številne demokracije po svetu bodo eh, razumele to, kot da so ostale same. Mislim, da ima Gari Kasparov prav. Prešipki smo v odnosu do Putina in do Rusije. Mislim, da moramo vzpostaviti zelo jasne, stroge osebne sankcije do posameznih ljudi v Putinovem krogu. Tsipras. Aleksis Cipras, kakšno pa je vaše stališče?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 pogovarjati se moramo. Le s pogovorom bomo rešili naše težave. Isto velja za Ukrajino. Tam ne smemo imeti fašistov. Poskrbeti moramo, da bodo lahko Ukrajinci odločali o svoji lastni prihodnosti in to v skladu eh, z ustavnimi določbami. sodelovati mora OVSE, ne smemo eh, vojaško posredovati, niti na eni, niti na drugi strani. Tako bo prevladal mir. Ska Keller. Zelo jasno je. Potrebno je storiti vse, da zato, da bi našli mirno rešitev in zato potrebujemo okrepljen dialog. Hkrati pa moramo tudi zelo jasno povedati, da ne bomo sprejeli določenih odločitev Putina, ne bomo sprejeli priključitve Krima. Mislim, da so bile sankcije pravilne, vendar pa potrebujemo tudi drugačne ukrepe. Recimo, osredotočimo se na izvoz orožja, ki še zmeraj poteka iz Evropske unije v Rusijo. To je nujno potrebno prekiniti. Poleg tega pa smo izjemno odvisni od Rusije na področju energije. In zeleni smo se zmeraj borili za večjo energetsko neodvisnost. Tukaj moramo doseči več. Ulagati moramo v obnovljive vire energije. Z obnovljivimi viri energije bomo postali neodvisni in bomo imeli tudi bolj trajnostno gospodarstvo. Hvala lepa. Jean-Claude Juncker. Potrebujemo močnejše evropsko stališče. Rekli smo ne gospodu Putinu. Dejali smo, da je to nespremljivo. Sprejeli smo sankcije. Obenem pa moramo te sankcije še povečati. Sankcije so prizadele finančne tokove med Rusijo in evropskimi finančnimi centri. Ne želimo pa se vojskovati. Evropa je eh, mehka moč, uporabljam lahko moč. Pogovarjati se moramo z Rusijo, obenem pa jasno dejati ne gospodu Putinu. Njegovo obnašanje je nespremljivo. Najlepša hvala, Martin Šulc. Govorimo o vojni. In biti bi morali pošteni obstaja resnična možnost državljanske vojne v Ukrajini. In vaše vprašanje je bilo, kakšna je vloga Evropske unije? Evropska unija ni vojaška sila. In če se lahko izognemo vojaškemu spopadu, ki ni le teoretična možnost, potem moramo to storiti. Seveda je potrebno podpreti sankcije, hkrati pa je potrebno podpreti tudi vzhodnoevropske države in naše vzhodne sosede, morda bodo potrebne ostrejše sankcije. Potem pa imamo še drugačno strategijo, strategijo, ki so jo uporabili ministri v drugem krogu ženevskih pogajanj. Potrebno je omogočiti predsedniške volitve, kajti novi predsednik bi lahko bil tudi sogovornik za Rusijo. Tu je nadar. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo na novo temo. V veliko državah, članicah Evropske unije smo priča gibanjem za neodvisnost, recimo na Škotskem ali pa v Kataloniji. Če te države postanejo neodvisne, ali bi morale avtomatično dobiti članstvo v Evropski uniji, Giferhofstadt? mislim, da se Evropska unija ne bo mešala v to. Eh, v španskem primeru gre za stvar med Španijo in Katalonijo. To po mojem mnenju ni eh, negativno. Kot smo videli pri gospodu Barosu v zadnjih eh, tednih, bi morali to prepustiti Špancem. To ni vprašanje za Evropsko unijo. Evropska unija se ne sme umešavati. Moramo upoštevati tudi, eh, kaj si želijo ljudje in kaj ljudje mislijo. Ne moremo graditi neke Evropske unije, kjer eh, bi preslišali glas ljudi pri tako pomembni temi. Poleg tega moramo odigrati pozitivno vlogo pri dialogu med eh, Španijo in Katalonijo. Ne eh, negativne vloge, kot smo. Eh, bili temu priča v zadnjih tednih in mesecih strani gospoda Barosa. Najlepša hvala. Aleksis Cipras, kaj pa vaše stališče? Evropska levica spoštuje pravico ljudi do samoodločanja. Obene pa seveda menimo tudi, da je nacionalizem nekaj, kar eh, vodi k napetosti med etničnimi skupinami in to se ne more dobro končati. Mislimo, da ne bi smeli spreminjati meja. Spoštovati moramo pravico ljudi, da se odločijo o lastni prihodnosti na osnovi mednarodnega prava. V primeru Katalonije, v primeru Škotske menim, da bi morda lahko več pristojnosti predali tem regijam in predali večjo stopnjo avtonomnosti. Ukrajina pa predstavlja most med Rusijo in Evropo. Ne sme postati vrzel med tema dvema deloma sveta. Sami se morajo odločiti, če želijo na pot federalizma, ki lahko vodi k miru. Right. Najlepša hvala. Ska Keller. Pravica, da ljudje odločajo o svoji prihodnosti se mi zdi zelo pomembna in mislim, da bi tudi ljudje na Škotskem in v Kataloniji morali imeti možnost, da odločajo o svoji prihodnosti in o prihodnosti svoje države. In če bi bila predsednica komisije, bi pozdravila obe te regiji v Evropski uniji, če bi se odločili, da postaneta samostojni. Dobro. To je bilo zgolj tehnično pojasnilo, sedaj pa Jean-Claude Juncker. Menim, da bi bilo modro, če se ne bi lotevali teh vprašanj. Gre za vprašanje pristojnosti Združenega kraljestva in Španije. Sam menim, da moramo vedno spoštovati nacionalne ustave. Vedno moramo spoštovati ustavo, pri vseh ostalih zadevah pa moramo utihniti. Martin Schulz or you want to use Martin Schulz? Nismo federalna država, smo unija neodvisnih držav. In države se lahko odločajo na osnovi lastne ustave in tako lahko sprejemajo različne odločitve. Na Škotskem bodo recimo imeli referendum jeseni, v drugih državah takšen referendum ni predviden. Torej, v Evropski uniji ne moremo enotno odgovoriti na to vprašanje. Če bi se Škotska odločila za neodvisnost, če bi postala neodvisna država, potem seveda imamo na voljo ustrezne postopke za priključitev eh, k Evropski uniji torej rezultat referenduma na škotskem ne bomo mogli prenesti na druge države, kajti nimamo nobenega enotnega načrta za reševanje tovrstne situacije. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajam na povsem drugačno temo. V Italiji smo danes videli pretresljive slike dogajanja na obali Lampeduse. Zanima me, Ali se vam kot kandidatom priseljevanje zdi tema, ki je v pristojnosti držav članic, ali bi morala biti v pristojnosti Evropske unije? Eh, eh, ne, države članice so zdaj odgovorne, zato potrebujemo skupno imigracijsko politiko. Potrebujemo tudi pravo, eh, zakonito migracijsko politiko. To ima Avstralija, to ima Kanada, to imajo ZDA, mi pa take politike nimamo in posledica tega je, da je vse več nezakonitih priseljencev, kajti nimamo politike za zakonito priseljevanje. Druga posledica pa je, da je vse več tudi trgovanja z belim blagom, torej trgovanja z ljudmi znotraj Evropske unije. Zato potrebujemo skupno politiko na tej ravni. Potrebujemo pa tudi posebno politiko glede beguncev in azila, tako da ne bo eh, nekega tekmovanja med državami članicami, ampak da bo sistem enoten in pošten in da bo prišlo do sporazumov med posameznimi državami članicami. Kaj smo naredili za begunce iz Sirije? Vsi hodijo v Jordanijo, Turčijo in samo, samo nekaj tisoč jih je prišlo v Evropsko unijo in to je zame škandal, če si ogledamo, kakšna tragedija se jim je zgodilo. Aleksis Cipras in tema priseljevanja. Najprej bi rad povedal, da se mi zdi čudno, da poskušamo rešiti globalno vprašanje, vprašanje priseljevanja, prehajanja meja, v času, ko Evropa in Evropska unija eh, sodeluje v obroženih sporih v Libiji in drugod po svetu. Gre za kraje po svetu, odkuder ljudje potem odhajajo v velikem številu, naprimer Afganistan. Ne moremo jim ponuditi dobrega življenja. In seveda bodo poskušali dospeti eh, in ukorakati v Evropo. In to je nespremljivo, če smo politiki, če smo eh, ljudje, ki si prizadevamo za humanitarno delo. Ne smemo dovoliti, da ti kraji postanejo pokopališče. Potrebujemo dober razilni program, potrebujemo tudi ustrezen sistem porazdelitve tega bremena. Evropa mora biti Evropa solidarnosti. Najlepša hvala, Skakeler. To, o čemer smo priča v Evropi, enostavno ni sprejemljivo. Ljudje umirajo v sredozemlju. In potem imamo projekte, kot je recimo Mare Nostrum priseljenci umirajo in eh, Frontex eh, potem govori o eh, politiki priseljevanja. Zaradi tega mislim, da je to nespremljivo. Potrebujemo Evropsko agencijo in komisija mora to jasno povedati. In če govorimo o zakonitem priseljevanju, ja, zakonito priseljevanje nujno potrebujemo. Priseljenci potrebujejo zaščito. Tisti, ki prihajajo iz Sirije, pa tudi iz drugih žarišč po svetu in uh, ti eh, begunci odhajajo drugam, ne prihajajo v Evropo. Ne vem, zakaj nobena država članica ne želi govoriti o zakonitem priseljevanju. Kaj se dogaja v nacionalnih vladah? V Evropski uniji, ki je dobila Nobelovo nagrado za mir, mislim, da bi morali korenito spremeniti politiko priseljevanja. Hvala lepa, Jean-Claude Juncker. Z evropsko zakonodajo moramo rešiti vprašanje zakonitega priseljevanja. Ne moremo zapreti vseh vrat. Urejeno zakonito priseljevanje ne bo preprečilo nezakonitega priseljevanja in tako moramo tudi na tem področju več narediti. Države članice morajo prenehati zmanjševanjem eh, denarja, ki ga namenjajo razvojni pomoči revni iz Afrike, iz Azije, ne smejo več eh, z ladjo potovati v Evropo in izgubljati svoja življenja. Narediti moramo konec zmanjševanju razvojne pomoči. Martin Šulc, vi ste na vrsti. Najprej naj povem, da sem zelo vesel, da je Jean-Claude Juncker dejal, da potrebujemo zakonito priseljevanje, kajti to sem dejal prejšnji teden, pa so me napadli njegovi privrženci. No, sedaj imam novega zaveznika. Sistem zakonitega priseljevanja je sistem, ki ga imajo vse države po svetu, ZDA, Kanada, Nova Zelandija. Samo Evropa tega sistema nima. Potrebujemo zakonit eh, sistem priseljevanja. Potrebujemo sistem priseljevanja eh, za begunce iz vojnih žarišč, eh, za begunce iz območij, kjer je gospodarska situacija uničujoča. Gi Verhofstadt je dejal, da potrebujemo evropsko ureditev in strinjam se, tega ne moremo prepustiti državam članicam. Moja eh, komisija bi države članice oziroma njihove vlade pozvala, da prevzamejo odgovornost, kajti to je v njihovi pristojnosti. And, uh, okay. Najlepša hvala. Dobro. Rada bi vedela, kaj se dogaja v svetu, v socialnih medijih. Mislim, da eh, bi nam gledalci tudi radi kaj povedali. Socialni mediji so zelo dejavni, naša ekipa je zelo zaposlena. Osredotočamo se na Španijo, Italijo, Francijo in Belgijo. To je pregled jezikov, ki jih uporabljate. Angliščina je seveda na prvem mestu, je najbolj priljubljen Jezik na Twitterju, francoščina je na drugem mestu. Več kot deset tisoč posameznikov, uporabnikov Twitterašev se vključuje v to razpravo. Uporabljajo Lojtra Tell Europe. Ja, zelo me zanimajo te besede. Dobro bi bilo, da jih pregledamo in da jih razumemo. Najlepša hvala, Konor. Sedaj pa eh, prejdimo še na zadnji krok vprašanj. Govorili bomo o prihodnosti Evrope, o vaši viziji. V tem krogu bo prva odgovarjala Ska Keller. Zanima me, kako gledate na verske simbole v Evropski uniji? Ali bi morali imeti križe v javnih stavbah? Ali bi ženske lahko nosile na glavne rute? Torej, zanima me vaše mnenje. Ska Keller. Ja. Mislim, da verskih simbolov ni potrebno urejati na evropski ravni. Zdi se mi zelo pomembno, da zaščitimo osebno svobodo posameznika. In eh, na javnih mestih moramo zagotoviti določeno mero neutralnosti. Hkrati pa moramo tistim, ki naprimer želijo nositi na glavno ruto, še vseeno omogočiti vstop v javne stavbe. Vendar pa tega ni potrebno urejati na evropski ravni, kajti to je v veliki meri odvisno od eh, lokalnih posebnosti. Mislim pa, da morajo biti verski simboli sprejemljivi, dokler ne posegajo v pravice drugih. Kifr Hofstadt. Sam sem za protidiskriminacijski zakon na ravni Evrope. Uh, mislim, da so naše vrednote tako pomembne, da uh, tega ne smemo prepustiti principu subsidijarnosti. Uh, Eh, ko gre za svobodo tiska, svobodo uh, verskega izražanja. Mislim, da so to preveč pomembne teme. Eh, Sam, uh, sem ravno prišel iz Španije. Imeli smo razpravo o splavu in o zakonodaji na tem področju. Mislim, da moramo iste vrednote povsod izvajati na enoten način in uh, prepovedati diskriminacijo. Če bomo nadaljevali tako, kot si ti predlagala, potem lahko tudi Orban upustimo, da nadaljuje in dela še naprej tako, kot je delal do zdaj. Eh, resnično stanje je tako, da določene manjšine niso zaščitene. Uh, Eh, določenih verstev eh, ni možno izvajati in zato je evropska rešitev potrebna. Dovolila sem vam pet sekund več eh, zaradi posegov Ska Keller, Jean-Claude Juncker. Mislim, da je bistvenega pomena evropska zakonodaja za boj proti diskriminaciji. In zaščititi moramo vse veroizpovedi, vse filozofije, ki si zaslužijo spoštovanja. Mislim pa, da Evropska unija ne more nadzirati naših pravic do izražanja, do eh, veroizpovedi. Mislim, da moramo eh, okrepiti zaščito teh načel, spoštovati eh, različne tradicije in veroizpovedi, ne moremo pa se spuščati v lokalne in regionalne tradicije. Mislim, da imamo preveč dela na drugih področjih. Zaščititi moramo načela, ne smemo pa se spuščati v podrobnosti. To je odgovornost držav članic. Aleksis Cipras, kakšno pa je vaše stališče, kar zadeva vere? Najlepša hvala. Mislim, da mora vsaka država članica uh, verstva spoštovati že po svoji ustavi, vsaka država tudi eh, mora zagovarjati in braniti pravice vseh ljudi. Številni različni ljudje živijo v Evropski uniji in vsak lahko časti svojega Boga. Mislim, da je malo anahronistično in staromodno uh, to, kar se zdaj dogaja v Evropski uniji, ko se ljudje borijo zaradi vere, to je korak nazaj. Naprimer v Španiji imamo zakone, ki prepovedujejo splav. S tem se vračamo kar nekaj let nazaj v konzervativno preteklost Frankovega diktatorstva. Proti temu se moramo boriti. Najlepša hvala, Martin Šulc. Public. Mislim, da se je vaše vprašanje nanašalo na naglavne rute in na verske simbole v javnih stavbah. V državah članicah imamo seveda različna pravila, ki jih je potrebno spoštovati. Hkrati pa je potrebno spoštovati tudi svobodo veroizpovedi posameznika. Potrebno je spoštovati njihovo pravico, eh, da uporabljajo eh, verske eh, simbole, vendar pa morajo biti javna mesta neutralna, kajti na javnih mestih eh, moramo imeti mesto za vsakogar. Torej, V zasebnem prostoru se lahko vsi izražamo, kakorkoli želimo, ampak na javnih mestih mislim, da moramo zagotoviti neutralnost v Evropi obstaja možnost eh, konservativnega nazadovanja in proti temu se moramo na vsak način boriti. Najlepša hvala, hvala vsem za odgovore. Zdaj pa se vrnimo k zadnjim volitvam. Če si ogledamo podatke, le 43 odstotkov evropskih državljanov je glasovalo na zadnjih evropskih volitvah. Čigava krivda je, da javnosti za Evropo ni mar? Je to naš problem, vaš problem, skakeler? Mislim, da ne gre za to, da ljudem ne bi bilo mar za to, kar se dogaja v Evropi. Mislim, da jim je še kako mar. Ampak eh, obstaja občutek, da ne bo prišlo do sprememb, da se zadeve ne bodo spremenile samo zaradi tega, ker bo nekdo odšel na volišče. In to je glavni problem. In tukaj lahko veliko storimo. Dokazati moramo, da lahko res spremenimo zadeve v Evropski uniji. Sama sem želela pokazati, kako lahko spremenimo gospodarstvo, kako lahko pomagamo mladim, kako lahko zagotovimo, da bodo imeli državljani več vpliva. Ne gre zgolj za to, da ljudi privedemo na volišče. Potrebno je poskrbeti za to, da bomo njihove želje upoštevali vse čas, ne samo tik pred volitvami. Zato moramo govoriti o tem, kako najti najboljšo rešitev za Evropo. In zato mislim, da se moramo vsi prizadevati za to, da bodo 25. maja državljani odšli na volišča. Hvala lepa, Gifer Hofstadt. Mi potrebujemo politike, ki bodo zagovarjali Evropo, ki bodo branili Evropo. Vedno smo Evropo branili z dobrim argumentom miru, ampak potrebujemo še druge argumente za novo generacijo, namreč, da lahko popravimo gospodarstvo, ustvarjamo delovna mesta in da tudi na evropski ravni lahko e, zaščitimo e, številne vrednote, ki jih na nacionalni ravni ni mogoče zaščititi. Naprimer, e, eh, zasebnost po NSA, po Snowdnu potrebujemo ureditev za varstvo podatkov, da bomo na ta način zaščitili zasebne podatke naših državljanov, še posebej, ko gre za mlado generacijo. Pa še več kot to moramo storiti. Z novo odločitvijo Evropskega sodišča glede Google smo na pravi poti. Sodišče pravi, da uh, moramo zagotoviti pravico do pozabljenja v zakonodaji in tudi uh, zasebnost mora biti uh, zagotovljena na ta način uh, se bodo mladi začeli vračati k ideji Evrope. Hvala lepa, Jean-Claude Juncker. Ne smemo več govoriti o Evropi tako, kot smo to počeli v preteklosti. Pogosto nacionalne vlade odgovornost prelagajo na Evropo. Pravijo, da je Evropska komisija odgovorna za vse, kot da eh, nacionalne vlade in nacionalni parlamenti ne bi obstajali. Mislim, da moramo ponovno pokazati, zakaj je Evropa nastala. Pokazati moramo mladim, da eh, Evropa izgublja moč in glede na demografske podatke je skrajni čas, da zgradimo močnejšo Evropo. V nasprotnem primeru bi, če ne bi imeli evra, naprimer, eh, bi bili sredi valutne vojne, Francija proti Nemčiji, Nemčija proti Franciji in tako dalje. Evropa je tista, ki jo moramo zaščititi, zaščititi moramo evro in evropejce. Najlepša hvala, Aleksis Cipras. Mislim, da je v Evropi prišlo do demokratičnega primankljaja, do demokratičnega deficita. Ljudje ne verjamejo, da bodo svojim glasom karkoli spremenili. Uh, pri strategiji Evrope takšni, kot v tem trenutku je. Ko se srečajo eh, predstavniki in voditelji držav eh, pod vodstvom gospe Merklove, seveda, eh, to se ta občutek še krepi. Kaj pa se dogaja za, za kulisjem? Vi, gospod Juncker in gospod Barroso, sta govorila o tem, da naj bi vladi v Grčiji in Italiji zamenjali z nekimi eh, tehnokratskimi vladami. Zakaj bi morali take odločitve usiljevati vladam? Ustava mora tukaj prevladati, ampak to se v tem trenutku v Grči ne dogaja. Najlepša hvala. Martin Šulc, čigava krivda je to? No, Vprašali ste, zakaj je bila udeležba tako nizka. Mislim, da so bile volitve v preteklosti dolgočasne. Poleg tega so se izkoriščale tudi za umestno oceno dela nacionalnih vlad. Sedaj pa se stvari premikajo. Razprava je bolj kontroverzna. Premikamo se v demokratični smeri. Poleg tega pa imamo 27 milijonov brezposelnih v Evropi. Imamo najvišjo stopno eh, davčnih utaj eh, in davkoplačevalci plačujejo za naše napake. Ne čakajo le na spremenjeno Evropo, čakajo na novo Evropo. Želijo bolj pravično Evropo in če bomo govorili o tem, potem mislim, da se bo udeležba povečala. Najlepša hvala. Let's, let's Spregovorimo še o korupciji. Kako daleč boste šli, da bi se borili proti korupciji? In kaj menite o lobistih, ki se sprehajajo tukaj po hodnikih Bruslja, ali so del problema? Skakeler. Ja, seveda. Tudi oni so del težave kajti veliko je lobistov ne le v parlamentu, ampak tudi v prostorih komisije. Pošiljajo jih različna interesna združenja, ki jim plačujejo milijone. Namesto tega pa bi morali prisluhniti državljanom Evrope, kajti državljani Evrope so tisti, ki so pomembni, ki bi jim morali prisluhniti, ne pa da poslušamo lobiste, ki vplivajo na zakonodajalce na zakonodajalce kot sem jaz. Vplivajo tudi na komisarje. Včasih vidimo, da posamezniki vlagajo predloge sprememb eh, in pri tem celo pozabijo zbrisati naslov pisma, v okviru katerega so ta predlog spremembe prejeli. Mislim, da lobiranje ni prava pot naprej. Zaradi tega mislim, da bi morali prisluhniti državljanom in ne lobistom. Gefer Hofstadt. Ne moremo prepovedati lubiranja, ampak eh, v zadnjih letih eh, smo videli tudi primere korupcije v komisiji. To je problem. In eh, proti temu se vsekakor moramo boriti. Potrebujemo nova pravila, nekaj smo jih že vzpostavili v zadnjem parlamentu in s tem okrepili boj proti korupciji in proti lobistom. Kdo vas predstavlja? kakšna je etika teh uh, politikov, ki prihajajo v Evropski parlament. O tem se moramo vprašati. Ampak uh, glede korupcije in lobiranja, menim, da je največji problem pomankanje eh, vodstva in pa neodvisnosti od držav uh, članic, predvsem Pariza in Berlina. Uh, Vodstvo komisije najprej pokliče Pariz oziroma uh, Berlin ali pa obratno, še prej obratno, najprej Berlin in potem Pariz in to je zame danes največji problem. Potrebujemo vodstvo komisije, ne pa nek sekretarjat sveta. Jean-Claude. Najlepša hvala. Sedaj pa Jean-Claude Juncker, vendar naj vas opozorim, da lahko uporabite tudi možnost replike. Jasno je, da moramo bolje nadzirati dejavnosti lobistov. Narediti moramo vse, da se borimo proti korupciji, tako v nacionalnih državah članicah, tudi na evropski ravni. Ne moremo pa prepovedati neki interesni skupini, da izraža svoje interese. Vsi politiki, vsi eh, komisarji izdajajo sezname tistih, ki z njimi sodelujejo. lahko se zgodi, da na volitvah izvolimo ljudi, ki so skorumpirani. In zato je treba glasovati proti takšnim. Odgovor je bil izjemno jasen. Aleksis Cipras. No, Korupcija je uh, strukturna in sistemska v Evropi. Boj proti korupciji pa ni nekaj, s čemer se bodo soočale samo države članice, ampak se mora s tem soočiti tudi Evropska unija kot celota. Menimo, da potrebujemo evropsko zakonodajo, ki bo učinkovita, ki bo transparentna, pregledna in bo lahko ustavila korupcijo. Potrebujemo tudi učinkovito zakonodajo, da se bomo borili proti izogibanju plačila davkov oziroma davčnim utajam. To je tudi neka oblika korupcije in oblika gospodarskih zločinov. Zato pa je seveda potrebna politična volja na strani eh, voditeljev Evropske unije in na strani vlad držav članic. Tukaj prihaja do sporov med velikimi interesi, naprimer v Italiji kjer sodne oblasti eh, se skušajo boriti proti mafiji. Hvala lepa. Zdaj pa Martin Šulc. Korupcija je evropski fenomen. To je res in boriti se moramo proti korupciji. Res je, da sta Evropski parlament in Evropska komisija tarča lobistov in tudi tarča korupcije potrebujemo ustrezne postopke in tukaj ne gre za vprašanje evropske ali pa nacionalne ravni. Namreč v Evropskem parlamentu smo imeli takšen primer, kjer je nekdo prejel oziroma kjer sta poslanca prijela sredstva za uložitev eh, predloga spremembe. V eni državi je bil eh, poslanec že obsojen na petletno zaporno kazen, v drugi državi mislim, da se postopek sploh še ni pričel. Zaradi tega mislim, da moramo sodelovati in Evropska komisija mora razmisliti o svoji strategiji sprejemanja zakonov zelo hitro je potrebno določiti, kako nameravamo oblikovati politiko in to potem predati lobistom. Zadeva mora biti jasna že na samem začetku. Ska Keller bi rada uporabila možnost replike. Ja, zato ker je Guy Verhofstadt omenil vse, kar smo storili v Evropskem parlamentu, eh, kar zadeva lobiste. Ja, imamo seznam lobistov, ampak eh, nimamo obveze, da se lobisti tudi registrirajo. Torej mislim, da nismo storili prav veliko. Poleg tega eh, pa se je potrebno osredotočiti tudi na delovanje poslance Evropskega parlamenta in mislim, da bi lahko na to temo veliko povedali Guy Verhofstadt. In vaš čas se je iztekel, Guy Verhofstadt pa bi rad odgovoril. Well maybe, uh, Mogoče skakeler uh, tega ni uh, naredila oziroma tega ne dela, ampak jaz sam uporabljam registr lobistov. Ta uh, registr je zelo odprte narave, tako da vsak novinar lahko odpre registr in si ogleda, uh, zakaj pri tem gre. Sam sem odprt, transparenten član tega parlamenta. Upam, da uh, ti sama počneš enako. Shall we move to? Dobro, bomo prišli na naslednjo temo. No, pravzaprav imamo težavo. Predstavili smo vas kot uradne kandidate, ampak številni menijo, da nihče izmed vas ne bo prihodni predsednik Evropske komisije. Kako bi odgovorili na to, Skakeler? Ja, mislim, da obstaja zelo velika možnost, da eden izmed nas bo predsednik Evropske komisije. In mislim, da bi tudi moralo biti tako. Kaj ti možnost, da državljani izvolijo predsednika Evropske komisije ali pa predsednico Evropske komisije, predstavlja velik korak naprej. In uh, to je dosežek Lizbonske pogodbe. Če bi izbrali nekoga drugega, ne bi upoštevali Lizbonske pogodbe in s tem bi bil zadan velik udarec Evropski uniji in evropski demokraciji. Potem v naslednjih letih ne bi mogli reči ničesar na temo neudeležbe na evropskih volitvah, kajti želimo, da bi bila kampanja bolj živahna, da bi bila kampanja bolj evropska in države članice morajo spoštovati evropsko pravo. Giferhofstadt. Well, I think it's. Um... Mislim, da je nepredstavljivo, da bi dobili kogarkoli drugega za predsednika Evropske komisije. Se strinjamo o tem, to uh, je prvič danes, da se vsi strinjamo, da smo soglasni, ampak resno, lahko je samo eden od nas, kajti sicer lahko zapremo vrata tega parlamenta in lahko zapremo tudi vrata Evropski demokraciji. Uh, Če bi šlo tukaj samo za neko majhno igrico, ki se jo gremo vsakih pet let, potem pa se bodo države članice sestale za zaprtimi vrati in izbrale nekoga drugega. To se ne sme zgoditi. Strinjali smo se tudi z evropskimi strankami na evropski ravni, da mora kandidat dobiti večino. To ni nujno kandidat, uh, ki. Eh, bo imel eh, največje število glasov po volitvah, eh, to bo tisti, ki bo najmočnejši. In torej, to bo tisti, ki bo imel najboljši rezultat in bo prvi skušal zasesti ta položaj. Jean-Claude Juncker. 28 predsednikov vlad in držav je podpisalo Lizbonsko pogodbo ki je bila ratificirana in v tej pogodbi piše, da je treba spoštovati rezultate evropskih volitev. Če Evropski svet oziroma če nekatere članice Evropskega sveta tega ne bodo naredile, bo to v nasprotju z demokracijo, to bo negacija demokracije. Če rezultati evropskih volitev ne bodo spoštovani, potem nihče več ne bo sodeloval v evropskih volitev glas državljana je pomemben in sam si prizadevam, da tako tudi ostane. Hvala lepa, gospod Juncker. Aleksis Cipras. En pozitiven eh, korak eh, proti več demokracije se je že zgodil. Zdaj pa ljudje še to postavljajo pod vprašaj. Moramo Eh, pridobiti ljudi, ne pa jih še več odvrniti od Evropske unije in eh, jim omogočiti, da postanejo euroskeptiki. Mislim, da nihče resno ne meni, da bi bil lahko predsednik komisije kdorkoli, ki ga ni danes tukaj. Imeli smo katastrofalne politike, ki so zelo prizadele običajne prebivalce. In eh, če bomo še zdaj ravnali tako kot ste omenili, potem bo to še en velik udarec za evropsko demokracijo. Zanima me, eh, kdo je odgovoren za katastrofalne politike, ki smo jim priča v zadnjem času. Mislim, da Evropa potrebuje več demokracije, sicer pa se bodo sesule celotne sanje o Evropski uniji. Martin Šulc, potrebujemo vaše stališče. Eh, Zanimivo vprašanje. In vsak dan na to vprašanje odgovarjam 20krat. Ja, povsem jasno je. Predsedniki vlad in držav lahko storijo, kar želijo za zaprtimi vrati. Ampak eh, mislim, da je zgodba o tem, da bi predsednika komisije izbirali za zaprtimi vrati, zaključena. Eden izmed nas bo postal predsednik komisije. In če. Uh, bi predsedniki vlad in držav nominirali kogarkoli drugega, ga Evropski parlament zagotovo ne bo potrdil. And, uh, interesting... In še nekaj je zanimivega pri tem. Noben predsednik vlade ali pa države ni rekel nič na to temo doslej. Angela Merkel je dejala, da to ni avtomatičen postopek. No, tudi v Nemčiji ne obstaja avtomatizem pri ozvolitvi predsednika vlade. No, nisem uporabil replike, tako da bom uporabil sedaj še pet sekund. Naj vam povem sledeče. Naslednji predsednik Evropske komisije stoji tukaj in ravno kar se pogovarjate z njim. Wow. I think many of them will use the joker in this case. Mislim, da bodo sedaj številni uporabili repliko. Ne, mi ne bomo uporabili replike, državljani jo bodo. Yeah, no, sedaj pa preidimo na čisto zadnje vprašanje. 30 sekund boste dobili vsak, kaj ti približujemo se zaključku današnje razprave. Zadnje vprašanje pa se nanaša na vizijo. Povejte nam, zakaj bi morali državljani voliti za vas. Citizen. Ska Keller. Moja ponudba za državljane Evrope je sledeča. Osredotočila se bom na to, da bi Evropska unija zagotovila več delovnih mest, eh, več boja proti podnebnim spremembam, več socialne zaščite. Obljubljam, da bomo oblikovali Evropo za državljane. Evropo bomo ponovno vzeli v svoje roke. Podprite me torej 25. maja. Gifer Hofstadt. So eh, Toliko stvari imam povedati, da mi to ne bo uspelo v 30 sekundah. Glavna stvar pa je, da v Evropski uniji spet potrebujemo vizijo za prihodnost in vodstvo. Tega si želijo naši državljani. Eh, In to tudi pričakujejo od voditelja Evropske komisije. Treba je okrepiti gospodarstvo, delovna mesta, delovna mesta, delovna mesta. To so moje prioritete za naslednjih pet let. Jean-Claude Juncker. Želim si Evrope, ki ni razdeljena. Narediti moramo konec tem umetnim razdelitvam med severnom in jugom, novimi in starimi članicami, mladimi in starejšimi. Želim si Evropo konsenza, modro Evropo, pridno Evropo, Evropo, ki bo dovolila državljanom, da še naprej ostanejo zaljubljeni v to Evropo, ki jo imamo. Aleksis Cipras. Okay. Ah. Uporabil bom tudi svojega džokerja. Najprej naj povem, da potrebujemo Evropo ljudi, Evropo, ki pripada ljudem. Želimo podpirati solidarnost in demokracijo. Odločitve se morajo sprejemati in ljudje morajo na referendumih sodelovati pri tem. Odločitve se ne smejo sprejemati za zaprtimi vrati v bankah in podobno. Treba je upoštevati ljudsko voljo. Potem drugič. Moramo sodelovati. Uh, z evropskimi institucijami in končati s programi trojke. Potem potrebujemo evropski postopek eh, za dialog in pa trajnostno rešitev za dolg. Na ta način bomo prišli iz krize in sicer na podlagi demokracije in socialne kohezije. Hvala. Hvala lepa, Aleksis Cipras, Martin Šulc. Stojimo v evropski hiši in odpreti moramo vrata in okna in dovoliti državljanom, da pogledajo v to hišo, da vidijo, kaj se v tej hiši dogaja. In jaz želim biti predsednik komisije, ki bo na prvo mesto postavila želje in interese državljanov. Nekoč sem bil župan in vem, da ljudje v Evropi trpijo. Evropo želim spremeniti, zagotoviti želim boljše življenje za vse, še prav posebej pa za mlade. Želim, da bi mladi imeli boljšo prihodnost v Evropski uniji. Is... Najlepša hvala. Zelo malo časa imamo, ampak samo trenutek. Ska Keller bo še dobila besedo. Elsewhere. V Evropi razpravljamo o Evropi, ampak ne smemo pozabiti, da ljudje trpijo tudi druge po svetu. In zato vsi danes tukaj sodelujemo v kampanji Bring Back the Girls. Thank you. Najlepša hvala. Hvala lepa kandidatom tudi za to. S tem je razprava zaključena. Conor, kaj pa se je dogajalo pri vas? 63 tisoč tweetov smo dobili, 15 tisoč uporabnikov se nam je pridružilo na Twitterju in na spletu. Pojdite na eurovision9.tv, kjer boste našli poglobljeno analizo you know. Tako, prisluhnili ste kandidatom, sedaj pa je odločitev vaša. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tem edinstvenem dogodku, kjerkoli že ste. Odidite na spletno stran eurovisiondebate.tv. To je vse za danes iz Bruslja. V imenu celotne ekipe Evropskega parlamenta vam želim lahko noč.